da parlament to potrdi, se začne jutri 4. oktobra v skladu s pravilom 3 odstavkom 3 in 4 je odbor za pravne zadeve na srečanju 10. oktobra 2011 potrdil priporočila in je enotno uh, predlagal, da se potrdi veljavnost mandatov uh, Andreja Canonija. Eh, Filipa Bakerja, ki naj bi se začel, oziroma se je začel septem, 7. septembra 2011, potem Auke Zilstra od 13. septembra 2011 in Mikaela Gustafsona od 22. septembra 2011. Zato predlagam, da se potrdi veljavnost teh mandatov. Ima kdo kak komentar? Zdi se, da ne, tako da je veljavnost teh mandatov potrjena. Eh, dobrodošlico izrek.